kakšnega družbenega ozadja prihajajo. In komisija bo storila vse za to, da se izpolnijo ti skupni cilji iz bolonskega procesa. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa komisiji, še posebej zato, ker ste se držali, za, držali tega indikativno odmerjenega časa. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 12.30. Kolegice in kolegi, zasedanje s tem prekinjeno, nadaljuje se jutri 13. marca, torej v torek in sicer ob 9. Od 9. do 23. bo trajalo jutrišnje zasedanje, tako kot danes dnevni red je objavljen. Najdete ga lahko tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Lahko noč vsem. Miren spanec, zasedanje zaključeno.